Ob koncu te razprave smo dobili šest osnutkov resolucije. Razprava pa je zaključena. Sedaj bomo začeli z glasovanjem. Začeli bomo z eh, Srednje Afriško republiko. Imamo uh, osnutek šestih resolucij. Eh, predlog spremembe ena. Kdo je za? Kdo je proti? Zavrnjen. Predlog spremembe dve. Kdo je za? proti tudi zavrnjen. Sedaj pa o celotni resoluciji, kdo je za, kdo je proti, vzdržani sprejeta. Sedaj pa resolucija o predobivanju organov na Kitajskem. Imamo um, resolucijo petih um, političnih skupin. Uh, prvi del uh, prvega predloga spremembe, kdo je za, kdo je proti, vzdržani sprejeta. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani sprejeta. Vzdržani sprejet. Odstavek šest, uh, predlog spremembe dve, kdo je za? Proti? To bomo preverili. Elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Sedaj pa uvodna navedba F, predlog spremembe ena, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj pa celotna spremenjena resolucija, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeta. Sedaj pa še zadnja resolucija, razmere na Šrilanki. Tudi tu imamo osnotek resolucije petih političnih skupin. Predlog spremembe ena, kdo je za proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe dve, kdo je za, proti, vzdržani, tudi zavrnjen. A deveti odstavek, izvorno besedilo v dveh delih, eh, poimensko glasovanje, prvi del. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejet. Drugi del, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti? To ni bilo pregledno. Elektronsko glasovanje o tretjem predlogu spremembe glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe štiri. Kdo je za? Za proti? Vzdržani? Zavrnjen. Celotna resolucija, poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeta. Zapisnik te seje bo predložen eh, predsedstvo ob začetku naslednje seje. Če ne bo ugovorov, potem bomo posredovali te rezolucije avtorjem. Kolegice in kolegi, smo ob koncu dolgega leta, ki pa se nam je vsem zdelo kratko. Vsem se zahvaljujem za sodelovanje.